本本帅者，ladies and gentlemen, I will continue in my. Uh, Gospe in gospodje, nadaljeval bom po česko. Začenjamo z dnevnim zasedanjem. prva točka na dnevnem redu je izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo razmer v Venezueli. Prosim, gospod komisar, imate besedo. Mr. President, uh, honorable members, the new coming... Gospod Čemeta, Hvala lepa, predsedujoči, gosp.